David McAllister iz ELS-a. Gospod predsednik, gospe in gospodje, jugovzhodna Evropa je bila močno prizadeta lani zaradi poplav. Soočili so se s hudimi posledicami, recimo v Romuniji, na Hrvaškem, ampak tudi v Srbiji in Bosni in Hercegovini so trpeli škodo. Pred tremi tedni sem obiskal Srbijo in vesel sem bil, ker sem videl rezultate truda Evropske unije za to, da bi pomagali sedaj po poplavah maja lani. Skupaj z Michaelom Devonportom, vodjo EU delegacije v Srbiji, sem obiskal Svilajnac. To mesto je bilo res prizadeto zaradi poplav. Odprli smo vrtec, ki so ga obnovili. Prav tako smo razdali ključe nekaterih hiš, ki smo jih obnovili z evropskimi sredstvi. Ta obisk me je prepričal, da je solidarnost Evropske unije zelo pomembna. Videli smo, da smo porabili dober denar za državljane Srbije, časno. Evropska unija je namreč največja darovalka pomoči v Srbiji pri pomoči po poplavah. Tu smo popravili več kot tisoč zasebnih hiš. Skrbeli smo jih sem potrebnim. Sedaj pa se moramo zazreti v prihodnost, zato da bi preprečevali poplave. Evropska unija je temu namenila še 62 milijonov evrov. 19 milijonov tega bo šlo za preventivo. Mislim, da je ta trud zelo pomemben. Mogoče bo to še bolj pomembno, kajti vsi moramo delati skupaj zato, da bi preprečili podobne katastrofe v prihodnosti. Hvala. Dziękuję bardzo. Pana Lipa. Alicia Maria Mosca je na vrsti. V preteklih tednih so bili objavljeni statistični podatki glede izobraževanja oziroma o času po poteku porodniškega dopusta in vidimo, da samo sedem držav nudi ustrezno vzgoj in izobraževanje. Vidimo, da v mnogih državah ni dovolj smernic, pedagoških smernic, niti ni dovolj sredstev. To povzroča socialne neenakosti in onemogoča razvoj. Ženske so tiste, ki v odsotnosti storitev skrbijo za otroke in so zato kaznovane. Zato želimo, da Evropska unija zagotovi vsem državljanom kakovostne storitve in storitve, ki bodo dostopne vsem, skupaj z drugimi ukrepi, ki omogočajo preprečevanje vsake oblike diskriminacije. Vidimo, da se spodbuja oziroma želimo, da se spodbuja tako imenovani smart working, različne oblike dela, tako da bodo vsi delavci lahko bolje usklajevali aktivno poklicno življenje in zasebno življenje. Hvala lepa, poslanka. Sedaj pa je na vrsti gospod Štoh. Oziroma gospod Štoh. Danes smo govorili o splavu. Večkrat je že bilo rečeno, da splav ni v pristojnosti Evropske unije. Nismo plačani za to, da se tu pogovarjamo o stvarih, pri katerih nimamo nobene pristojnosti. Govorimo o poročilu Tarabela. V Nemčiji je splav, naprimer, kaznivo dejanje. In dejansko je zagrožena kazen do treh let. Zdaj pa želi Tarabela to ne samo opustiti kot kaznivo dejanje, ampak to želi povzdigniti na raven človekovih pravic, izenačiti z pravico dogovora, pravico do življenja, zato prste stran roke stran od tega, ne govorimo tu o stvarih, ki niso v pristojnosti te hiše. Ivan Jakovčič, grupa Alde. Hvala, Ivan Jakovčič iz Alde. Jedna od glavnih politika Evropske unije je borba. Ena izmed politik Evropske unije zoper podnebni sprememb je zelo pomembna. Tudi naša politika varstva okolja je povezana s tem. Tudi naši cilji glede dekarbonizacije evropskega gospodarstva so povezani s tem. Ampak žal vidimo, da smo priče tega, da bomo v Istri, v, na Hrvaškem, kmalo imeli termoelektrarno na uglja. To pa ne bo prispevalo k zmanjšanju oglika v Evropski uniji, tudi ne boju proti podnebnim spremembam. To omenjam, kajte tam v bližini imamo tudi nacionalni hrvaški projekt. Ta je vključen tudi v evropski projekt zgraditve plinskega terminala na Krku. Pozivam komisijo in vse tiste, ki so odgovorni, naj poskrbijo za to, da bomo imeli plinsko elektrarno, da bomo izkoristili to elektrarno, plinsko elektrarno, ki bo zgrajena na Krku in da ne bomo gradili nove. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rodriguez. Skupina Gue. Sí. Gracias, presidente. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Dan po 8. marcu, po mednarodnem dnevu žena, bi tu rada obrazložila, kako politika varčevanja pliva na ženske, kaj ti proračunski rezi vplivajo na zdravje, izobraževanje in vse drugo varčevanje tudi prispeva k družinski spravi. To pomeni, da je veliko več gospodinskega dela, gre za to, da so ženske odgovorne, zato tudi za oskrbo starejših ti proračunski rezi vplivajo tudi na ukrepe boja proti mačističnemu nasilju. Vse to je zelo slabo za ženske. V Galiciji vidimo, da 24 odstotkov žensk zasluži manj kot moški. Veliko jih je tudi, ki živijo na kmetijah in nimajo enako priznanih pravic. Revščina je tudi zelo resno vprašanje. 17 odstotkov tistih, ki prejemajo pokojnino, um, so ženske, ne prejemajo enako kot drugi. John Lambert, zeleni. Okay. Isti obecna. Pan posel Ernest Maragal. Ne, ni je tu. Ernest Maragal. Zeleni. Cheers. Hvala, predsednik. Dobro večer omenimo Katalonijo, kajti govorimo o Evropi. V Kataloniji imamo miren in demokratičen proces, ki poteka. Imamo 2-3 milijone voljivcev, ki so septembra in novembra izrekli svoje mnenje. Ampak španska država zavrača ta odprt dialog v tem procesu. Španija ne spoštuje pravil vladavine prava. To morajo vsi spoštovati Evropske unije. Če Španija ne spoštuje osnovnih pravic, potem to ni v redu. Videli smo to vprašanje vloge našega ombudsmana, govora je bilo o ukrepih proti tistim, ki so sprejemali takšne nedemokratične odločitve. Gre za frontalni napad na institucije, na svobodo v Kataluniji, na demokracijo. Kajti Katalunija je demokratična regija, ki spoštuje vladavino prava v Španiji. Moja sestra zna katalonski, ali pa mi skročil čas. Moja sestra govori katalonsko, eh, mislim pa, da ste govorili predolgo. Hvala lepa. Gospa Roza D'Amato. Kot članica odbora za regionalni razvoj želim izraziti zaskrbljenost glede regionalnih operativnih programov kaj 47 odstotkov vseh programov je potrebnih revizije. Ne želimo, da se izgubijo sredstva, dodeljena v letu 2014. Zato je dobrodošel predlog revizije večletnega finančnega okvirja, kar bomo obravnavali v prihodnjih dneh. Za prihodnje pa, da bi se izognili enakim težavam v prihodnjem programskem obdobju, si želim več sodelovanja med Evropsko komisijo, državami članicami ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Prav zaradi sodelovanja, ki bi moralo biti srčika kohezijskega delovanja. Pri nas vidimo, da prihaja do zamud zlasti na jugu. Zato prosim, da bi se vprašali, zakaj so vedno iste regije, ki se srečujejo s temi težavami. Hvala. Pan posel. Pan posel Franz Obermeier. Gospod Franz Obermeier. Jeszcze raz, panie pośle, przepraszam. I'm sorry. Gospod Obermajer, dajem vam besedo in še enkrat eh, se vam opravičujem. Vidimo, da je veliko simpatizerjev islamske države, ki prihajajo k nam. Zdi pa se, da evropska politika noče zaznati, da pri nas pravzaprav tik taka islamistična bomba osebe in grupacije, ki se povezujejo z islamisti. Recimo fundacija Al-Muntada. Zaprosili oziroma povabljeni so celo bili, da bi se udeležili nekaterih dogodkov, vemo pa, da so povezani s skupino Boko Haram, zato prosim, da smo bolj kritični do islamistov da jim ne nudimo več odra, kjer lahko eh, nastopajo. In prosim, da jim ne dovolimo, da skozi stranska vrata vstopajo v naš parlament. Hvala lepa. Eh, e, pan posel Tomas Zdehovski. Gospod Tomas Zdehovski. Eles. Evropski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija obravnava in se ukvarja z številnimi človekovimi pravicami, o čemer so mnogi danes govorili, ne pa tudi o pravici do zasebnosti, do zasebnega življenja. Vse več je ljudje, ljudi, ki iz različnih razlogov, kot vemo, ne morejo uh, več uh, obdržati svojih družin. Vse več je eh, razbitih družin in pogosto eh, ženske niti ne morejo navesti, kdo je oče njihovih eh, otrok. Kar pomeni, da se očetom odreka odreka pravica, da so prisotni, ko njihovi otroci rastejo in se razvijajo. In eh, pri tem si ne smemo zatiskati očes. oči. In eh, tu je eh, primer, naprimer, ki je izgubil, primer očeta, ki je izgubil to priložnost in ta pravica mu je bila odrečena na polskih sodiščih. SND, gospod Kostas Mavrides. Posel Kostas Mavrides. Gospod Kostas Mavrides ima besedo. Hvala lepa. Apedja, gire, proedre. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, otroci ne vedo, kaj se dogaja v ozadju in kako razmišljajo eh, politiki. Tu je osemletni otrok iz eh, eh, Nikozije, ki ne razume naprimer, situacije, eh, ki je v deželi in zakaj ne morejo živeti v svobodni državi znotraj Evropske unije. Ali pa spet tisti, ki ne razumejo, zakaj nimajo oblačil, zakaj nimajo dovolj za jesti. In tu so dejansko otroci, ki ne živijo dobro. In tu Zato bi eh, pozval k, eh, k temu, da se spoštuje Cipr, ki je tudi država Evropske unije. Gospod Vojčehovski, EKR. V 2008 roku, kjede čovgi rosijski. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, ruski tanki so se približevali Tbilisiju. Eh, gospod Kačinski je takrat branil eh, Gruzijo, kaj ti rekel je danes Gruzija, jutri Ukrajina. Eh, žal je predsednik Kačinski umrl v letalski nesreči. Putin pa sedaj razvija prav tak scenarij in vidimo, kaj se dogaja v, dogaja v Ukrajini. In uh, Porošenko je rekel, da uh, pravzaprav vsegajo ruska stremljenja še dlje eh, prek Ukrajine in predsednik Putin, ki tako gradi ruski imperij. To se ne bo končalo v Ukrajini, temveč se bo nadaljevalo in šlo še naprej. Hvala lepa.

aprila 2016 bo uh, Irska prevzela dve novi direktivi iz uh, okvira mednarodnega prava in sicer uh, kako dosegati trajnostni razvoj, enakost med uh, spoloma uh, in cilje na področju uh, izkoreninjanja revščine. In, uh, Eh, mora biti prisotno v vseh eh, etapah javnih naročil, zagotavljanje enakosti med spoloma, eh, kot to določajo standardi mednarodnega organizacije dela. Zavedati se je potrebno, da so ženske še posebej ranljive oziroma še posebej ranljivem položaju in eh, zaenkrat eh, je, eh, so stvari urejeno tako, oziroma potrebno je vedeti, da morajo nekatere stvari ostati pod javnim nadzorom. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Gospa Đulija Moji v imenu FDD. Gospod predsedujoči, presenetljivo je, da je v luči Expa v Italiji, v Milano, vidimo, da nekateri, kot recimo izdelki iz svinskega mesa Sardinije, ne bodo predstavljeni na Expo. To bi moralo biti v interesu vseh nas, zato sem večkrat povabila komisijo, da bi dejansko popravili to situacijo zato, da ne bodo kaznovani predvsem ljudje Sardinije, ampak vse od leta 1978 politiki Sardinije niso naredili nič. Vedno so le govorili o krizi in vedno so počeli le to, kar so vedno znali. Povečali so si plače na račun davkoplačevalcev. Zato se lahko zahvalimo tudi njim, če danes celotna panoga tvega, da zamudi priložnost, da promovira naše izdelke. Expo 2015 se je rodil pod nesrečno zvezdo. Upamo, da se te nenehne goljufije ne bodo nadaljevale. Hvala lepa. Eh, gospod Lefteris eh, Kristoforu. Predre. Ime bo hromen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes eh, sem prisiljen, da govorim oziroma da načenjam problem, ki je zelo pomemben in ki se nanaša na eh, evropsko pomorstvo, eh, kajti eh, Turčija nalaga embargo ciprskim ladjam, ki so evropske ladje. In absurdno je misliti, da eh, ta odnos Turčije še vedno ni sankcioniran in Turčija s tem krši ankarski protokol. In eh, ki eh, noče odpreti svojih pristanišč za ciprske ladje gre za delovanje, ki zelo drago stane, ki je drago za Ciprčane, pa tudi za Evropsko unijo. Tu pa govorimo na drugi strani o državi, ki želi vstopiti Evropsko unije in eh, ki eh, želi dobiti tudi predpristopno pomoč se strani Evropske unije. Kaj bi se zgodilo, naprimer, če ne bi šlo za ciprske ladje, temveč angliške ladje ali francoske ladje, ki ne bi bile zaželjene v turških pristaniščih? Samo pomislimo. Pani posel Marija Grapini în data de 25 februarie 2015, comisarul din 20 februarie letos je komisar, ki je odgovoren za monetarne in gospodarske eh, zadeve, eh, govoril eh, o tem, da bi da bi lahko ta država bila vključena v posebne postopke v zvezi z makroekonomskimi eh, neravnovesji, eh, finančnim položajem, potem eh, nihanjem valutnih tečajev, potem dolgom, stopnje nezaposlenosti in tako dalje. Vendar še eh, nikoli Romunija tu ni bila vključena v ta postopek. Romunija ima stabilni eh, tečaj, povečuje svoje iz, svoj izvoz, eh, nima primerov stečajev na tem področju in odločitev Romunije, da ne podaljša sporazuma z IMF-om, menimo, da to ni utemeljeno. In in eh, potrebno je podati konkretne razloge, zakaj je bila Romunija uvrščena na to seznam, kajti to znižuje njeno kredibilnost eh, pri vlagateljih. Gospod Loazo ima besedo. Filip Loazo. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Ko gre za financiranje kmetovalcev v državah kandidatkah, eh, kaj ti v okviru, pred, torej v okviru predpristopnega instrumenta te države, se te države pripravljajo na vstop v Evropsko unijo. In eh, njihovo članstvo pa sproža veliko vprašanj. Eh, Torej, želel sem spregovoriti zato, ker gre za kmetijstvo in za ta poseben predpristopni eh, instrument. Razvoj, modernizacija kmetijstva v teh državah eh, s tem, da se lahko pripravijo eh, in pripravijo svojo proizvodnjo, svoje proizvode za konkuriranje oziroma vstop na naše trge. Eh, kajti tudi v Franciji je vse več eh, eh, kmetovalcev, ki so v težavah. Hvala lepa. E v imenu LES, gospod Tugajs. Iturgajs gre za politično situacijo v in In, eh, in sicer za primere, ko nihče ne eh, zahteva eh, oprostitve za svoje člane. ko nekateri želijo odigrati vlogo žrtev, patetično, na patetičen način. In vendarle gre eh, za morilce, tiste, ki bi, morali, ki bi se morali upravičiti družinam žrtev. Tako da. Eh, Nekateri imajo to možnost, drugi pa gredo eh, lahko edino na pokopališča in obiščajo grobove eh, svojih ljubljenih. Hvala lepa. Pani posel Olga Senalova. Gospa Olga Senalova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, výdaje na potraviny. Hvala. cena hrane je 14 eh, odstotkov ali dva, predstavlja 14 odstotkov oziroma 20 odstotkov družinskega proračuna v primeru številnih družin. Uh, in hkrati pa je to zelo pomembno tudi za samo gospodarstvo. In eh, številni proizvajalci hrane govorijo o visokih maržah eh, na eh, področju trgovine na drobno in sicer od leta 2009 naprej. In Komisija je to zabeležila že pred več leti, vendar dejstvo je, da še vedno ne vemo, kakšne, koliko točno znašajo te marže v Evropi. Potrebno bi bilo analizirati vse eh, dejavnike na tem področju, to bi prav gotovo koristilo vsem, tako odjemalcem eh, kot tudi drugim. Tamša er faktus uh, eh, tangen leithéidí seo chun mo theangacú chun e a chur chun Sodelujem v kampanji za, za eh, pospeševanje eh, oziroma spodbujanje uporabe eh, maternega jezika in e, glede na to, da imamo tu eh, tolmačenje, bi bi želel izkoristiti to priložnost. Eh, gre zlasti v primeru eh, prevajanja določenih dokumentov. Naslednji teden obeležujemo eh, St. Patrick's Day in zato bi vam eh, rekel takole, kot sem ravno kar izgovoril v eh, svojem jeziku. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. It was really nice. Hvala lepa. Kirton Darling. Pri nas imamo odprt muzej na prostem, ki zaposluje ogromno ljudi. Na mojem območju je to zelo pomembno. Veliko je priložnosti za zaposlitve in veliko je priložnosti za prostovoljno delo za mnoge deprivilegirane skupine. Eh, severovzhodno partnerstvo skuša izkoristiti tudi evropska sredstva, vendar pa vidimo, da so bila sredstva zdaj blokirana. To pravzaprav pozablja na to, kako pomembno je, da dobijo tudi take pobude sredstva v času, ko ni drugih virov, ki bi omogočila nastanek novih delovnih mest. Eh, pan posel Juliju Winkler. Hvala lepa. Gospod Winkler. Hvala lepa. Tri tedne oziroma pred tremi tedni se je zgodilo, da so neznanci oskrunili spomenik 13 mačarskih herojev iz leta 1848, ampak to ni zgolj dejanje proti Mačarom. To je skorunitev spomenika, ki obeležuje sklenitev premirja med Mačari in Romuni. Mislim, da je zelo pomembno, da naše odnose urejamo miroljubno, da ne stopnjujemo teh konfliktov in da se borimo proti radikalizmu. Panje, eh, Hvala lepa. Hvala lepa. Dragi kolega minister, če smem tako reči, gospa Ines Ajala Sender, SD, izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred leti so bile resne poplave v srednji Evropi in takrat je nastal Evropski solidarnostni sklad za naravne katastrofe. Ta je izplačal približno 500 milijonov skozi leta in letos vidim, da bi to koristilo tudi v Španiji. Največja reka v Španiji je poplavila več kot 20 tisoč hektarjev kmetijskih zemlišč. Vidimo, da je poginilo ogromno živali, ljudi smo morali evakuirati iz njihovih domov. Uničene so bile ceste, avtoceste, oskrbe z vodo ni bilo dneve in mesece. To je bila najhujša katastrofa pri nas v zadnjem času. vendar pa vlada, v kateri ima večino ljudska stranka, ni sprejela ustreznih ukrepov. Situacija je katastrofalna, zato pozivam Evropsko unijo, da pokaže solidarnost z regijo Aragon in njenimi prebivalci. Posel, Hvala lepa. Gospod Kukan ima besedo. Evropska ljudska stranka. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, evropsko prebivalstvo se stara, to je dejstvo in s tem se moramo soočiti. Evropejci bomo morali delati dlje. Zato moramo o tem razmišljati že zdaj, ko se odločamo na ložbah za prihodnost. Ampak to ne sme biti zgolj izjiv, lahko je tudi priložnost. Zato bi bilo potrebno to tematiko vključevati vse naše politike. Imamo srebrno gospodarstvo, ki je lahko priložnost za majhna in srednje velika podjetja, pa tudi za oskrbo oziroma skrb za starejše prebivalce. Prav tako moramo povdariti tudi reformo naših zdravstvenih sistemov v državah članicah. Poskrbeti moramo, da bodo evropski starejši državljani samo zadostni in da bodo svoja starejša leta lahko preživeli na kakovosten način. Posel, da... Hvala lepa, gospod minister, gospod Dragič, SD. Yes. 3. marca je Diana Pavlović bila na televiziji podvržena napadu Gianluca Polana na televiziji, kot romunski državljan, kot državljan Evropske unije, menim, da je tako javno vedenje nedopustno. Politična družina, ki ji pripadam, socialisti v 28 državah, članicah smo se odločili, da me podprejo. Ne bomo pa podprli tega, da se zoper kogarkoli diskriminira. Če imate dvome o tem, koga zagovarjam, naj povem, to so Romi. Zato naj Gianluco Bonana spomnim, da je to inštitucija, ki ne dovoli takega vedenja. Treba je obsoditi tako vedenje. Gospod predsedujoči in dragi kolegi, pozivam Evropski parlament, da zauzame stališče, javno obsodi in sankcionira vedenje, kot je bilo to, kadarkoli do njega pride. Bardzo, pani pošle. E... Hvala lepa. Gospa Ivana Maletič, EPP. Čim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zaradi neustreznega gospodarskega upravljanja, neustreznega sistema, prepoznega ukrepanja in nejasnih pravil so evropski državljani dosti krat v slabši situaciji. Preprečiti moramo situacije, ko živijo po poplavah leta 2014 ljudje še vedno v kontejnerjih, evropska sredstva pa niso bila izkoriščena. Vidimo, da so določene panoge prizadete, ljudje izgubljajo delovna mesta, ne pošiljajo pa se prijave oziroma vloge za sredstva iz globalnega izklada za prilagoditev globalizaciji. Vidimo, da se ne uporabljajo nepovratna sredstva, zato moramo našim državljanom zagotoviti varnost in solidarnost, ustrajati moramo pri uveljavljanju dobrega gospodarskega in finančnega upravljanja na vseh ravneh. Hvala lepa. In ne na zadnje, da zaključimo to razpravo. Ester Harac Garcia. Hvala lepa. V imenu španske delegacije ELS Veronika Lopez Fontanje in drugi danes ne morejo biti tu, ampak želimo izraziti našo solidarnost eh, vsem tistim državljanom, ki so utrpeli hude poplave. Več kot 28 tisoč hektarjev je bilo poplavljenih, bivališča so bila uničena, na stotine družin je bilo prizadetih. Zahvaljujemo se uh, vsem lokalnim skupnostim Aragona, Rioja, zahvaljujemo se španski vladi, ki je sprejela kraljevi dekret za to, da bi rešili situacijo. V sedmih letih socialistične vlade je prišlo do blokade infrastrukture. Potrebujemo